profita. Poleg tega bi vas rad obvestil tudi, eh, da je dopusten predlog za pravni akt Unije o spremembi direktive 2612EK, eh, e eh, ki jo je posredoval Richard Sulik. In z